No, mi smo tukaj že dve uri, ampak sedaj pa bomo delali tudi skupaj. Najprej potrditev dnevnega reda, tukaj mislim, da ne bo težav. Potem naprej zasedanje se prenaša na spletu in to v 20 jezikih. Danes bomo govorili o izmenjavi stališč, o novih metodah gojenja. gospodu Nilcu Torlacu, iz odbora Envi bom čez nekaj časa dal besedo, ampak najprej eh, nekaj besed z moje strani. Kot rečeno, govorili bomo o sodbi sodišča, o novih metodah gojenja. Naš odbor in podbor Envi sta podala to prošno za obravnavo tukaj gre za pristojnosti obeh naših odborov. Prav zato smo organizirali skupno zasedanje obeh odborov. Evropsko sodišče je 25. julija izdalo sodbo, kjer so potrdili, da so organizmi iz eh, mutageneze GSOI in zato za njih velja direktiva za gensko spremenjene organizme. Nekateri pravijo, da bi morali imeti postopek odobritve za te organizme. Ta postopek je dolg eh, in drag in prav tako pravijo, da bi morali omogočiti podjetjem v stresnem delovanju sektorju. Sodišče je izdala sodbo in to je zelo pomemben korak. Sedaj je bolj znano, kakšna je situacija v tem sektorju. Tukaj je gospod Nils Torvalc, podpredsednik odbora Envi. Dobrodošli, kot tudi vsi drugi člani vašega odbora. In vam kar predajam besedo, gospod Torvalc. Hvala. No, včasih je življenje polno na ključi. Pred nekaj časa nazaj sem prišel v Štoholm um, na vse svete in um, potem sem se odločil v nekaj dni preživel svojo ženo, že dolgo časa me ni videla, to je pač posledica trovanja v tem parlamentu. No, potem v Štoholmu sem um, si pogledal lokalni vestnik in Tribunal Falgastra je objavil um, članek, je zaslužen profesor na univerzi v Londonu, uh, avtor tega članka. In kaj je pisalo o tem članku? Avtor je postavil pod vprašaj modrost Evropska sodišča. Zakaj? Njegova izhodišna točka je bila, da bomo leta 2050 imeli na svetu okoli 10 milijard ljudi in da bodo vsi potrebovali hrano. Če ne bomo imeli konkurenčnega kmetijstva, potem ne bomo mogli prehraniti vseh teh ljudi. To je bila izhodišna točka analize in potem se je vse spustilo v razpravo o teh um, tehnologijah škarji DNA. No, pravzaprav se ne gre toliko o DNK, ampak v bistvu iztrižeš del DNK-ja in daš to v neko novo strukturo. In potem je sodba sodišča postila to vprašanje odprto. In evropsko kmetijstvo je sedaj predvsej v težkem položaju, kajti sedaj po tej sodbi ne bo mogoče imeti konkurenčnega kmetijstva v Evropi. No in potem še nekaj iz analize. Ponovadi informacije širimo na zelo različne načine. Kaj se potem zgodi v realnosti? Aktivisti pogosto uberajo informacije um, en znanstven pristop, ampak um, nekatere druge znanstvene dejanke pa se pozabi. Na koncu je slika precej schizofrena, ne vemo, kaj točno se dogaja v naravi, v biologiji. In to potem povzroči številne težave. Zato potrebujemo zelo poglobljeno razpravo o tem, kaj pomeni ta sodba Evropske sodišča in kako bo ta sodba delovala v praksi, v prihodnosti, v Evropi, pa tudi sicer na svetu za vse. Kajti vse te ljudi bo treba prehraniti. Tu ne, ne govorim samo o evropejcih, eh, ampak gledajte, če ne bomo konkurenčni, potem ne bomo mogli niti sami se prehraniti, kaj še reči celotnega sveta. To bo povzročilo veliko težav, to je moj krajši uvod. No, gotovo bomo imeli zelo živahno razpravo z zelenimi in pa z vsemi drugimi. Ta razprava se ne bo končala danes, se bo še nadaljevala. In tudi tisti, ki so zelo aktivni na tem področju, mislim, da pač morajo tudi pogledati realnosti v oči. Hvala. O, bazo džinkuje, po pana vprovazanju. Hvala lepa za te uvodne pripombe. Sedaj pa gospa Sabine Julifer, Nice Commissia. Eh, slišali bomo o tej sodbi sodišča in potem bomo dali besedo še poslancem. Gospa direktorica. Hvala. Vsi lepo pozdravljeni. Srečno in zdravno leto rada bi se zahvalila obima odboroma za organizacijo te izmenjave mnen o rezultatu te sodbe. Komisija z zanimanjem spremlja to izmenjavo mnen in res ne zanima, kakšna so vaša stališča. Kaj je sodišče napravilo? Pojasnilo je področje porabe zakonodaje GSO v zvezi z nekaterimi tehnikami, v zvezi z tehnikami mutageneze. Sodba je zavezujoča, ne zahteva sprememb zakonodaje kot takšne. Sodišče je pojasnilo, da zakonodaja EU za GSO velja za proizvode, ki so pridobljeni z novimi tehnikami mutageneze. In gospodarski subjekti morajo zagotoviti, da proizvodi na trgu Evropske unije so varni in da so v skladu z ustreznimi zakonodajnimi zahtevami. Države članice pa so odgovorne za nadzor in uveljavljanje predpisov. Ta sodba je bila sprejeta julija. Potem je komisija vodila razprave z nekaterimi državami, pristojnimi organi, eh, v okviru pristojnega odbora, ki je za to odgovoren. In torej komisija se je pogovarjala z državami članicami in smo pozvali države članice eh, k odgovornosti za uveljavljanje zakonodaje GSO v skladu z sodbo. To je še posebno pomembno, kajti države članice so odgovorne za nadzorne dejavnosti, kot rečeno. To pomeni tudi skladnost zakonodajo GSO za proizvode, ki so v prometu na trgu Evropske unije in pa v zvezi z skladnostjo za teste na tem področju prihodnosti. Field trials. Na teh sestankih smo se pogovarjali s strokovnjaki z držav članic in so vsi ti strokovnjaki povedali svoje mnenja glede uveljavljanja sodbe sodišča. No, vsi so razumeli, kaj ta soda pomeni, ampak eh, potem pa je širša vprašanja glede tega, kako bomo uveljavljali te predpise in kaj to dejansko pomeni. Mi kot komisija bomo mogli državam članicam pri uveljavljanju te sodbe in pa zakonodaje. No, tukaj se pojavljajo številne izzivi. Največji izziv za izvrševanje je naslednji. Bom tudi predstavljal nekaj primerov. Namreč lahko se zgodi, da potencijalno identični proizvodi se lahko pridobli, pridobijo z različnimi tehnikami. In potem, pač odvisno od tehnike, s katerimi so bili narejeni ti proizvodi, to potem pomeni, da um, spadajo pod, različ, pod različne regulativne sisteme. Gospodarski subjekti in pa nadzorni organi morajo potem ustrezno razlikovati med proizvodi, in sicer na podlagi ustrezne tehnike. In to je včasih težko razlikovati. Komisija je potem pozvala referenčni laboratorij EU za GSO živila in pa krmo in pa Evropsko omrežjo za GSO laboratorije, um, da pročijo izzive in pa rešitve za ta problem. Rezultate analize pričakujemo marca 2019. Pa še nekaj bi rada pojasnila. Trenutno ni načrto za to, da bi formalno pripravili evalvacijo zakonodaje GSO ali pa da bi pripravili nove zakonodavne predloge v okviru trenutnega kolegija komisarjev. No, pa še nekaj na srednji in pa daljši rok pa je treba poštevati to, da parlament, svet in pa komisija, vsi skupaj moramo zagotoviti ustresen sistem upravljanja, ki bo aktualen in ažuriran, tako da bo poštevana znanstvena dognanja, obene pa moramo poskrbeti za varnost in pa za konkurenčnost. Vsi ti vidiki so zelo pomembni, ker se soočamo s številnimi družbenimi izzivi, naprimer podnebne spremembe in pa zanesljivo skrbo s hrano, ki vsi potrebujemo. Ali je trenutni sistem zadosti odporen, da se bodo upoštevali spremembe in pa nova znanstva dognanja ter pa tehnologije? In ali lahko dosežemo naše cilje na področju varnosti in pa delovanja notranjega trga? Vse to so pomembne vprašanja. Uh, kot že vemo iz številnih razprav iz preteklosti, tukaj in pa druge, vemo, da je to zelo, zelo polemično področje in zato moramo delovati zelo iskreno in se moramo resno pohvaliti z vsemi pomembnimi akterji. Naslednja komisija seveda bo potrebovala jasen pregled tudi od Evropskega parlamenta, pa tudi od držav članic. Torej, treba bo vedeti, kaj vsi skupaj mislimo o tem, kakšna bo prihodnost biotehnologije Evropske unije in pa kakšna bo prava politika na srednji in pa daljši rok. Gospod predsednik, hvala lepa za možnost, za to izjavo in pa seveda tudi se veselimo vaših mnen. Hvala. Ja, imam prožbe, bi če že panjstvo zglašali na počontku do vstompenja, bo to pozvoli. Hvala. Torej, če želite besedo, povejte, tako da bomo lahko tudi porazdelili čas za govor in to čim bolj učinkovito in pravično. Gospod Egnjo, uh, vsak ima po minuto in pol. Uh, Egnjo, hvala. Okoli 115 poslancev imamo iz Agri in pa Invija skupaj. Uh, 15 jih je v obeh odborih skupaj. Torej, okoli 100 bi nas bilo, lahko tukaj pa se 20, govorijo pa o tej zelo, zelo resni temi. Če bi lahko to povedal v tehnologiji mehanizacije, boste morda to lažje razumeli. Ko so se pojavili traktori, so um, samo nekaj uh, potehnili za seboj, potem so postali močnejši, imeli so hidravlične storitve, naprimer. In ta sodba je nekaj takšna, kot če bi rekel, naprimer, Eh, pred 50 leti proizvajalce traktorov, da ne boste eh, naprimer eh, imeli hidravlične opreme. In kaj bi se potem zgodilo v industriji za traktorov v Evropi? Evropa bi uvažala traktorje v tem primeru. Tukaj pri metodah gojenja vidimo, da je industrija semen v Združenem kraljestvu praktično ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo. naprimer, pri GM naprimer, se uvede um, tuji DNK, pri um, spremljanju genov pa vplivaš na postopek mutacije in ta se zgodi naravno. To je ta razlika med uh, obima. Že leta 1971 sem bil star 20 let in takrat sem se ukvarjal s temi zadevami in potem sem videl številne različne tehnike. Imaš naprimer naključno križanje, to je tako kot, ne vem, če bi potoval s konja, naprimer, ravno daleč, potem imaš selektivno um, Eh, gojenje, morda se to nekoliko izboljša. Torej. In potem so gotovili, gledajte, to se bo itak naravno um, mutiralo in potem so dobili nove možnosti. To se da želijo storiti. Samo želijo maksimizirati možnosti in pa to ustrezno nadzorovati. Če bo to šlo naprej, potem je to v bistvu konec uh, gojenja rastlin v Evropi in potem bomo uvažali um, hrano iz drugih celin in to je res neumnost in moramo spreobrniti takšno sodbo. Hvala. Andriu. Pan poseł Andriu. Andriu. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Ta sodba je pomembna um, in vidimo, da tehnike mutagenese so tvegane. In to moramo poštevati, to je namreč modro povedano. O biotehnologiji se moramo več pokvarjati v prihodnosti, upam, da bomo v naslednjem mandatu dejansko govorili več o tem, ker ti tukaj marsikaj na kocki, torej tukaj se pojavlja tveganja, napak naše državljani pa mislim, da vedo, da treba poštevati celotno sliko, na eni strani imamo industrijo in pa nekaj interese, na drugi strani pa okolje, podnebje in ti interesi so različni, pač odvisno, na kateri strani si. E, okolje, biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, zdrave ljudi, to mora biti v središču naših razprav in moramo biti odgovorni tudi na področju biotehnologije. No, mislim, da sodišče tukaj je bilo modro in odgovorno v svoji sodbi, e, glede na to, kaj se tukaj e, pred nami in pa na kocki. Hvala. Ja, <clears throat> Hvala, sicer moramo imeti to razpravo, ampak vseeno se mi zdi malo nenavadno, da sedaj pravzaprav napadamo sodbo sodišča, ki je že sprejeta in ki jo je treba upoštevati. Ne vem, ali je smiselno, da sedaj spremenimo celotno zakonodajo, kajti če bi to storili, bi s tem pravzaprav popolnoma kršili evropsko zakonodajo. Sodba pravi, da je treba vse označiti, ne prepoveduje uporabe teh tehnologij, edino določeno omejuje uporabo tveganih tehnologij. Tisti, ki si pa teh tehnologij ne želi, pa mora tudi nekaj govoriti o varstvu potrošnikov. Mislim, da je ta sodba sodišča modra, sodba kajti upošteva tudi potrošnike. Označevanje sedaj je zelo pomembno, tako da bodo potrošniki dejansko vedeli, kaj uživajo. Seveda, nekateri ste sedaj dejali, da bomo stradali, če ne bomo sprejeli te tehnologije, pa se to je čisto nesmiselno. Pred nekaj leti smo se odločili, da Evropska unija ne bo imela GSO-ja pa še vedno ne stradamo. CTA, seveda, eh, seveda že zaostaja za nami na tem področju. Vsi si namreč želijo živil brez gensko spremenjenih organizmov. Naši potrošniki si ne želijo takšne tehnologije. Vsi so se postavili po robu. Temu zato lahko pozdravim celotno sodbo sodišča, ki jo moramo sprejeti. Mi pa moramo storiti naslednje. Treba je tudi označevati uvoz. Podobno, kakor kolega Hojsling Lahko samo povem, da je ta razprava malo nenavadna, da se daj pravzaprav udarjamo po sodbi sodišča. Evropa mora nahraniti Evropo. Vsako leto izgubimo 100 tisoč hektarjev zaradi erozije zemlje. Mi potrebujemo sonaravne modele kmetovanja. Ne vem, kako lahko to zagovarjate. Poleg tega pa moram tudi povedati, da so učinki teh natančnih tehnologij zelo sporni. Vsega še niso mogli dokazati. Obstajajo tudi dokazi, da je prišlo tudi do nezaželenih učinkov, ki se prenašajo v naslednje generacije. Poleg tega pa tudi vemo, da imamo tudi v naravi gensko spremenjene organizme in mi njimi moramo tudi razlikovati. Res ta razprava je malo nenavadna. Dobrodošli v demokraciji. Naši potrošniki hočejo vedeti, kaj kupujejo. Zato potrebujemo tudi oznake in sodba sodišča gre v to pravo smer. Če pa bomo to postavili pod vprašaj, bomo postavili pod vprašaj tudi demokracijo demokracja pozwala na różne poglądy. Demokracija pomeni možnost, da imamo različna stališča med seboj in da se moramo med seboj poslušati. Redma. Sure. Uh, thank you very much. Hvala, predsednik. No, ta razprava že sedaj postaja čustvena in dogmatična, ne pa pragmatična. Škoda. Bodimo bolj pragmatični. Uh, Glede, seveda moramo ostati konkurenčni, ampak moramo tudi poskrbeti za trajnost našega kmetijstva in v bistvu je potem gojenje pomembno mm, za boljše kmetijstvo. Poglejmo si naprimer biološki, ekološki sektor in tudi tam imate bolezni. In potem potrebuješ gojenje za premagovanje bolezni, naprimer pri krompirju imate težave z um, plesno bolesnjo krompirja in proti temu se je treba boriti. Torej, gojenje samo po sebi ni nič slabega, sploh uh, organsk, organsko gojenje je lahko dobro, imajo tudi naprimer nove tehnike in pogosto je marsikaj sivo območje, ne vemo točno, kaj je dobro in pa kaj ne, kaj je prepovedano in pa kaj ne. In gledajte, tukaj se ne strinjam z vami, čež da je zakonodaja nejasna. Glejte, sedaj je konvencionalna mutageneza dovoljena. To potem v bistvu pomeni časovno atomsko bombo za raznovrstnost eh, rastlin, želimo določeno mutagenezo in potem to mutagenezo uporabljamo na najboljši možen način. Ampak zakonodaja pa ne omogoča specifične mutageneze, torej ko imaš ciljno usmerjeno mutagenezo. To je pa čudno potem. Uh, torej, da je stvar drugačna. In gledajte, še nekaj od leta 2001 imamo prilogo za nove uh, metode gojenja, ampak ta priloga se ne ažurira, pa se znanost spreminja, znanje se izboljšuje. Torej, to pa ni žurirano. Zato želim drugačno razpravo, bolj pragmatični bi morali biti. Torej, kakšne so naše tehnike gojenja, ki so v redu. In rečemo, ok, etično to lahko spremo. To je v redu tehnika. Prav tako lahko naprimer, nekje tudi vidimo eh, prednosti za boljše upravljanje pesticidov, tako lahko poskrbimo za boljšo vzdržnost in trajnost. Poglejmo si torej um, nazaj leta. In gledajte še nekaj, če ne bomo ničesar storili, potem bomo imeli multinacionalke in samo ti bodo uporabljali GSO in pa gojenje, um, kajti oni bodo spolnovali zakonodajo, majhni gojitelji majhna podjetja, ki pa želijo porabiti to, pa ne morejo porabiti, ker bodo pač onemogočeni. Hvala. Pan posel Kolumbije. Od Kolumbije. Oui, gospod predsednik, Evropsko sodišče potrjuje, da uh, mutageneza sodi na področju porabe direktive o GSO-jih. Torej, ob upoštevanju izjem, ki obstajajo. To, ta sodba je dobrodošla, kajti homologacija je edini način varovanja državljanov držav članic, ki ne želijo GSO-jev. Kajti nekatere države to omogočajo in uvažajo mojih iz tete držav. In torej tisti, ki si ne želijo, morajo trpeti uporabo teh rastlin, ravno zaradi trgovinskih politik Evropske unije. Tega ne smemo pozabiti. Mutageneza je lahko naravna. Lahko pa je spremljeno, no, ne bom šel v podrobnosti, nisem spe, specialist za to, vendar naravna mutageneza ne sodi na področju uporabe zakonodaje GSO-jev zato obstaja težava z nadzorom vrste mutageneze. In sodba sodišča upošteva načelo previdnosti. To mi zagovarjamo, to je pomembno francozom. Francoska vlada je imela drugačno stališče leta 2015, vendar podpiramo to sodbo in pravni okvir za GEO so to upravičuje ta sodba ničesar ne prepoveduje, vendar uh, zahteva spoštovanje postopka homologacije GSO-jev. Torej, na to pod temu nasprotujejo nekateri deležniki, ker se jim to zdi predrago. To pač razumemo. No. Okay. Gospa McIntyre. <clears throat> Hvala lepa. Evropa se je pravzaprav res eh, vodilna pri gojenju rastlin in je svetovni uh, voditelj pri tem. In večina raziskav na tem področju poteka v Evropi. In ta sodba in ta pristop nekaterih kolegov eh, želi to preprečiti. Živimo v svetu, kjer se soočamo z izzivi rasti prebivalstva, podnebnih sprememb in pomankanja sredstev. In moramo uporabiti znanstveni razvoj za to, da proizvedemo rastline, ki bodo primerne za današnji čas. Moramo pospešiti gojenje, ki poteka že več generacij. Sedaj lahko traja 18 let, če pravimo standardne metode, zato da imamo novo vrsto trave. Nimamo tega luksuza, nimamo tega časa za razvoj novih proizvodov, ki mora biti bolj odporni na škodljivce, ki potrebujo manj vode, ki potrebujo manj vero na splošno. Prihajam iz države, kjer imamo zelo dober znanstveni inštitut v Rotemstedtu, kjer so uspeli razviti rastline, ki proizvajajo omega-3 uh, eh, maščobe. To je izjemno učinkovito za svet. In mi tu v parlamentu bi morali zahtevati, da sledimo znanosti, da sledimo znanstvenemu razumevanju, ki se razvija. Ne pa, da evropskim državljanom oduzamemo te možnosti, torej da oduzamemo tudi MSP-jem koristi, ki jih lahko prinese znanost. Pač vse bomo prepustili preostanku sveta in naše družbe, naši kmetje in s tem tudi naše prebivalstvo bo zaradi tega le še bolj revno. Pan posel De Castro. Hvala, gospod De Castro. Grazie. Hvala, gospod predsednik. To je zelo zapletena tema, za katero bi potrebovali več časa sodbe, sodišče, se ne komentira, temveč se izvajajo. Vendar dejstvo iz, zaradi te sodbe bo prišlo do tega, da bomo imeli lahko enako tolmačenje, ko gre za transgenezo, kot ko gre za mutagenezo. Vemo, da gre za zelo različne metode in v številnih državah članicah so ljudje zelo občutljivi, ko gre za GSO-je. Imamo 27 držav članic, ki imajo zakonodaje, oziroma imamo 17 držav članic, ki prepovedujejo GSO-je. Vendar Eno je, če trans genes dobimo novo vrsto, torej če pač mešamo gene iz različnih vrst, torej imamo transgenezo, nekaj drugega pa je, če spremenimo uh, gene, torej kjer ne prenašamo genov, temveč ko gre za proizvode, ki ne spremenijo DNK-ja s pomočjo vnosa drugega DNK-ja. S to sodbo pa potrebujemo pravzaprav novo zakonodajo, s katero bomo to vse pojasnili. Sicer celo to, kar znanost uh, razvija, ko gre za odpornost proti uh, boleznim brez obrabe kemije, to je nekaj, kar je zelo zanimivo. Torej, to je zelo pomembno, recimo v uh, naravnih področjih. Recimo nekatere, nekatere rastline so po zaslugi tega odporne na peronosporo. In tu ne gre za geso, gre za uporabo geno rastline. In sprašujem komisijo, ali ne potrebujemo eh, eh, pojasnilo, da gre, za trans, da gre pri transgenezi in mutagenezi za dve različni zadevi, za dva različna postopka. Pa, Glenek. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, dragi kolegi, lahko le pozdravimo sodbo sodišča, ki proizvode mutageneze uvršča med GSO-je. Kajti seveda, naši državljani so zelo skeptični glede GSO-jev. Vsakdo ima lahko pravico izbrati svojo hrano tu. To je nekaj, kar moramo zagotoviti našim državljanom. Nekatere industrijske. Nekatere uh, družbe pa želijo eh, usiliti svoj način in ne gre le za biotehnologijo, ki lahko odgovori na te izzive. Obstajajo tudi druge metode, bolj trajnostno kmetijstvo, ekološko kmetijstvo torej, sodišče kaže, da lahko ločujemo rastline, ki izhajajo iz mutageneze, z razliko od tega, kar pravi industrija. In zato moramo biti pozorni, prav tako pravi, da vse tehnike mutageneze, ki so blizu transgenezi, pomenijo tveganja in je zato treba imeti predhodno odobrenje za nje. Torej, če imamo takšno odobritev, uh, moramo vzeti tudi eh, sledljivost, uh, etiketiranje in tako naprej. Imeli smo glasovanje na plenarnem zasedanju decembra o poročilu Zomer ki omogoča našim agencijam, da so čim bolj učinkoviti. In v tem okviru, glede metod izbere, bodo te agencije res zelo, zelo pomembne. Madame Aguilera. Aguilera. Hvala, gospod predsednik. Pridružujem se temu, kar so delali nekateri kolegi in sicer, da gre za raz, eh, pravo, ki, je, ki ni dovolj pragmatična včasih. Zadeve predstavimo uh, eh, z etičnega, moralnega vidika in ne uporabljamo uh, znanstvenih vidikov. Strinjam se z, z tem, kar je del kolega De Castro ki pravi, da govorimo o različnih vprašanjih. Ne bom presujala sodbe, sodišča sodbe, takšna kot je, in jo treba izvajati. Vendar bi pa vprašala komisijo, ker govorimo o različnih vprašanjih. Kaj je mutageneza, kaj je transgeneza, kako se bo to lahko sedaj izvajalo? Morda tako, tu nimamo dovolj jasnosti. Zanima me mnenje komisije, zakaj ne bi jasno povedali, da ne govorimo o istih procesih. Morda to pomankanje zakonodaje in regulacije je privedlo do te zmede, do te situacije. Mislim, da moramo biti manj dogmatični in moramo upoštevati znanstvene kriterije. In seveda moramo upoštevati vse varovalke glede prehranske varnosti. Za GSO smo rekli, da je to pač nekaj najslabšega. In to je nekaj, kar se ljudem zdi zelo slabo. In zato že vsakdo ne piše uh, napiše na svojem proizvodu, ni, ne vsebuje GSO-jev. To je že sedaj pravi marketing, ki podpira to situacijo. Zato, da če govorimo o različnih stvareh, potem potrebujemo imeti različno zakonodajo. Zanima me mnenje komisije glede tega. Peter. Hvala, gospod predsednik. Torej, sodišče se ni strinjalo z biotehnološko industrijo, ki trdi, da je uh, mutageneza nekaj drugačnega od naravne uh, mutageneze. Sodišče meni, da uh, mutageneza je pravzaprav nekaj kar je enako genskemu spreminjanju in zato je treba mm, upoštevati direktive direktivo GSO. Seveda moramo imeti varnostno preverjanje in moramo torej takšne, takšne proizvode tudi označevati. Nove tehnike uh, morajo biti podvržene uh, pre, pre, pregledu vpliva na okolje in zdravje, tako kot velja za obstoječe GSO. Prihajam iz Hrvaške in na Hrvaškem nimamo gensko spremenjenih organizmov, menim, da mora biti EU brez GSO-jev in da naša proizvodnja mora temeljiti na kakovosti, ne pa na večanju količine z vprašljivimi tehnikami, kajti ravno kakovostna proizvodnja je lahko naša priložnost in s tem smo lahko bolj konkurenčni v primerjavi z ostalimi. pani prezident Magines. Gospa Magines. Um, Hvala, to je pomembna razprava. Vendar je tu za mnenja. In od komisije bi rada slišala naslednje. Torej, imamo sodbo, sodbo se lahko strinjamo ali ne, vendar pač sodba je takšna, kot je, zanima me, kakšne so posledice sodbe ne le za, indust za industrijo, temveč tudi za raz raziskovalce, za potrošnike, za kmete. Ja, nekateri ste rekli, potrošniki si ne želijo GSO, ja, vendar to predstavljate kot dejstvo, vendar tu moramo biti previdni, ne da polagamo besede potrošnikom v usta. Eh, raziskave, seveda, treba nadzirati. Če je neka mutageneza prepovedana, potem želim vedeti, kakšna je razlika med temi vrstami mutageneze in če sploh obstaja razlika. Tu gre za znanstveno razpravo, potrebovali bi znanstveno razpravo. Seveda imamo vsak svojo prtljago, prihajam iz države brez GSO-jev, oziroma ne gojimo GSO-jev, vendar uporabljamo GSO-je v svoji krmi. Zakaj? Zato, ker smo odvisni od uvoženih beljakovin. Torej, tu se moramo zrelo obnašati v tej razpravi in razumeti posledice sodbe in moramo videti, ali je zakonodaja, ki sedaj obstaja, ali je primerna svojemu namenu. Hvala. Paul Souflamagel. Kot uh, Flanagan. Uh, tu je nekaj jasno, sodba je jasna, da kaj meni ni jasno. Bil sem na sestanku odbora o Afriki lan, in to znaj bi Tom Arnold in vprašal sem, ali ni to nekoliko koliko pokraviteljstvo, če rečemo, da Evropa hrani svet. In potem so, rek, so mi rekli, da. Eh, to ni več tako, vendar zdi se, da to je politika nekaterih v EU, da bi prehranili svet. In nekateri pravijo, da bo ne vem, koliko milijard ljudi do leta 2050. Kaj pa naše napovedi, kaj ti mi ne bomo uh, se približili tem napovedim, nekateri pravijo, da nas bo celo manj. Torej, mi pravzaprav s tem želimo ohraniti ljudi zunaj EU. Mar ni to najbolj pokroviteljski pristop in ta pristop je tudi nevaren, ker so ljudje potem odvisni od nas, pa jim to ni potrebno. Zanima me, kakšna je politika EU. Ali znova želimo nahraniti uh, cel svet in se zdimo sami sebi tako pametnejši, da tega nišče drug ne sme storiti nihče drug ne more storiti na mesto nas. Hvala. Vsi, ki so želeli besedo, so se oglasili. Zato lahko sedaj vrnemo besedo predstavnikoma komisije, zato da se lahko odgovorita na vprašanja, se lahko zoveta. To je seveda odprta razprava in gotovo se bomo o tem še pogovarjali v različnih oblikah. Izvolite. Gospa iz GD Sonte, izvolite. Hvala lepa. Hvala za to razpravo, za ta vprašanje, za to, da ste mi dali besedo. Ni bilo vprašanje, vendar bi se rada nekaj pojasnila. glede tega, kar je dejal eh, poslanec Egnjo, dejali ste, da zaradi te sodbe ne bomo proizvali dovolj hrane v Evropi, temveč bomo uvažali hrano. Naj pojasnim, posledice te sodbe se izvajajo ne glede na to, kje je bila hrana gojena. To se uporablja za hrano, za semena, uh, ki je bila ustvarjena tu v Evropi ali pa kjerkoli drugje in potem uvožena v Evropo. Torej, določbe veljajo za vse in veljajo za vse izdelke, ne glede na izvor izdelka. Izvajanje uh, in ločevanje proizvodov bo izziv, seveda. To je izziv, ki ga želimo obravnavati. To je znanstveno vprašanje, glede katerega smo prosili pomoč slovenskega laboratorija, ki naj pomaga nam in državam članicam. Slišali smo vprašanja glede razlik med različnimi tehnikami. Mislim, da bi šli predale, če bi se pogovarjali o podrobnostih različnih metod. Jasno je, da potekajo raziskave na novih tehnikah mutageneze, ki so mm, v interesu znanstvene skupnosti. Zdi se, da so najbolj obetavne, glede tega, kar lahko dosežemo, kako lahko spremenimo rastline v času in te nove tehnike so najbolj torej, pomembne, ko je za znanstveno vprašanje. Gospa Maginez, spraševali ste, kakšne so posledice sodbe za raziskovalce, za inovacije? Morda ste videli izjavo znanstvenih e, svetnikov, ki so se gledali to sodbo v luči znanstvene perspektive, torej kaj lahko ta sodba pomeni za nje in njihovo stališče in njihova izjava je verjetno reprezentativna glede kakšne so posledice oziroma kaj raziskovalci menijo, da bodo posledice za raziskave in inovacije. Posledice sodbe in to je nekaj, kar pravzaprav že vidimo v mednarodnih razpravah. Oziroma, ne bi rekla, da gre za posledice sodbe, temveč gre za to, da prihaja do posledic glede tega, kako mednarodna sodišča obravnavajo te nove tehnike mutageneze. To je zelo jasno. Prišlo je določene konvergence glede GSO-jev, ki so torej klasični GSO-ji, ko gre za nove tehnologije, se zdi, da obstaja drugačen pristop v različnih uh, sodnih pristojnosti glede tega, kako jih je treba urejati v prihodnje. In uh, torej seveda zakonodaja bo upoštevala to, kako široko se bodo te tehnike uporabljale v različnih uh, uh, sodnih ureditvah. Pomembno je pri izvajanju te sodbe, pa tudi sicer, uh, da lahko ločimo različne izdelke, da lahko identificiramo različne izdelke, da jih lahko označimo, da jim, da jim lahko sledimo skladno zakonodajo. Vse to pa ni vedno enostavno. Moramo dobiti nove informacije tudi uh, glede tega, kako to sploh izvajati, torej potrebno nove znanstvene informacije. Nismo uh, ni, sedaj ne moremo napovedovati, kakšne so posledice za evropske kmete na splošno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Rada bi se vrnila to, kar sem dejala že prej. In sicer, da pač razprava poteka uh, o možnosti biotehnologije, torej razprava je potrebna in bi se morala zgoditi in Evropa bi morala najti pravo vizijo glede tega, kaj si želimo v prihodnosti, torej kako bomo delovali v okviru, ki ga že imamo, moramo vedeti, ali potrebujemo kaj novega, kakšno alternativo. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Gospod Torvalc, bi vi želeli se odzvati na komentarje, eh, ki so bili naslovljeni na vas? Da bom to storil v veselje, zlasti gospodu Hojslingu. najbolj zanimiv del tehnologije škari je, da pravzaprav ni znanstvenih rezultatov, ki kaže, da bi lahko bilo karkoli škodljivega tu. To je najbolj pomembno. In prav tako to ne nasprotuje temu, o čemer ste vi govorili in za kar ste se zauzemali, torej za trajnostno kmetijstvo. Glede tega se gotovo strinjava, ko gre za trajnostno kmetijstvo. To lahko dosežemo tudi s tehnologijo, ki uporablja tehnologijo škari. In kaj smo ugotovili iz te razprave? Da imamo lahko enak proizvod enega uporabijo staro geso tehnologijo, drugega pa s tehnologijo škari in še enega, ki ga ustvari narava. In za vse te tri izreke imamo različna pravila in to ni zelo dober pristop. In še nekaj. Mislim, da to ni trajnosten argument v tej razpravi. In sicer, če je sodišče sprejelo sodbo, mi to sodbo lahko kritiziramo, to je del demokracije. Torej, komentarji, ki pravijo, da če imamo sodbo sodbišče, potem se te ne moramo pogovarjati, to ni sprejemljiva definicija demokracije. Torej, ne, smemo, ne smete omejevati moje pravice, da govorimo o sodbi sodišča. Tu imamo sivo polje ki je bilo definirano tudi strani tistih, ki se ukvarjajo znanostjo. Torej, prosim, pokažite nekoliko spoštovanja. Hvala lepa. Menim, da je bil to dober odziv na to izmenjavo mnen, ki smo jo imeli. Ravno zato gre, da imamo Glavno, to je cilj razprave. Ni zanimivo, če imajo vsi enako stališče, vsak ima pravico do svojega mnenja. Se opravičujem, se opravičujem. Spregledal sem vas, gospod Egni, izvolite. Thank you. Hvala lepa. Predstavnica komisije me je poimensko uh, poklicala in mislim, da bo šlo do nesporazuma. Če slema, kaj se zgodi z GSO-ji? Evropska unija uvaža 30 milijonov ton eh, živil letno. In če jih bomo enako uh, eh, značili kot geso, potem bomo videli, da bodo uh, prišlo do večjega uvoza takšnih proizvodov. In naj povem, da pred 25 leti je nekdo uh, spremenil določene uh, rastline in potem smo prišli do rezultata, ki bi si ga vsi želeli. Hvala. Vidite vence izboljšanji? Še kdo želi besedo? Potem lahko zaključimo to razpravo kot rečeno, se bomo k temu gotovo še pogosto vrnili. Imeli bomo različna mnenja, kajti jasno v družbi ne obstaja soglasje glede teh vprašanj. Hvala vsem. Prihodnji sestanek odbora za kmetijstvo bo 14. januarja v Strasburgu. S tem smo zaključili za danes. Se je zaključena. Hvala odboru za okolje. Se pravi, čujem. Še gospod Aguilera, izvolite. Moj breben. Na kratko, gospod predsednik, ob tej priložnosti na prvi seji 2019 bi rada poudarila, kako pomembna je razprava o sporazumu z Južno Afriko na, na sektorju citrusov. Tu imamo resno težavo zaradi širitve na šest tednov. In to se bo ravno časovno poklilo z volilno kampanjo. Rade bi, da bi imeli to razpravo, to prosim povedite koordinatorjem, torej da bi imeli razpravo o izvajanju sporozuma z Južno Afriško republiko in uh, glede škode, ki jo trpijo evropski in zlasti španski pridelovalci citrusov. Torej, prosim, da koordinatori obravnavajo to vprašanje. Poprosili sekretarja, da bi znala. Bomo prosili sekretarja, da najdejo uh, čas za to bomo govorili o, s koordinatorji o tem in potem še v odboru. Hvala lepa tudi našim gostom, ki so prišli. Hvala vsem. Se je zaključena. Hvala tudi tolmačem in lep večer. No, tako smo začeli novo leto 2019. Delo je že zelo intenzivno. Hvala lepa.